komisije na temo gospodarska diplomacija Evropske unije. Za začetek ima v imenu komisije še enkrat besedo podpredsednika Tajna. Izvolite. Chair, Hvala, gospod predsedujoča. To je še ena izmed tem, na kateri zelo trdo delamo s, v sodelovanju s različnimi kolegi iz komisije. Komisija, visoka predstavnica Mogarini in EIB eh, e e trenutno poskuša zastaviti neko bolj kompleksno evropsko gospodarsko diplomacijo. Pri tem gre za to, da uporabimo vse izvode, zato da bi spodbujali in promovirali interese, gospodarske interese Evropske unije onkraj naših meja. To pomeni, da bomo morali odstraniti ovire in eh, vzpostaviti vzpodbude za odpornost odprtje svetovnih trgov. Moramo tudi spodbujati regulatorno kon konvergenco in uh, enake pogoje za vse. To bo dobro za evropske podjetja. Prav tako moramo izboljšati koherentnost in učinkovitost zunanjega ukrepanja Evropske unije na gospodarskem področju. Gospodarska diplomacija je v samem spredju naše agende za zaposlovanje in delovne mesta ena izmed eh, najvišjih prioritet eh, Junkerjeve komisije. V svetu, kjer večine bodoče gospodarske rasti pričakujemo eh, zunaj, Evro, zunaj meja Evropske unije, moramo uporabiti vse vzvode, ki jih imamo, zato da bi promovirali evropsko prosperitete tudi na globalni ravni. Zato moramo razviti bolj kohezivne in uh, dosledne pristope, ki temelijo na tem, da zasledujemo pač ambiciozne cilje za uporabo uh, trgovinske politike, pa tudi zunanje politike. Evropska gospodarska diplomacija ima tudi finančno dimenzijo, tudi dostop podjetij do uh, Eh, financ bi morali ukrepiti tudi z delovanjem Evropske investicijske banke. Službe komisije EAS in pa Evropska investicijska banka so že aktivni na tem področju in sicer odstranjajo ovire in, uspo, in eh, us, uspostavljajo inicijative za uh, gospodarsko sodelovanje poskušamo tudi zagotoviti enake pogoje za vse z glavnimi gospodarskimi partnerji. Prav tako podpiramo to, da evropska podjetja delujejo bolj um, mednarodno z sklepanjem sektorskih trgovinskih sporozumov in z sodelovanjem na področju trgovine z različnimi državami naše delegacije, delegacije Evropske unije delajo v tej smeri in tudi v to smer delamo, ko imamo vrhe in pa srečanje na visoki ravni, prav tako pa imamo različne finančne inicijative za to, da bi podprli um, mednarodno delovanje podjetij, tudi MSP-jo. To lahko do, m, storimo tudi z boljšim dostopom do trga evropskih podjetij poslovnih misij in različnih uh, oblik uh, sodelovanja. Lahko pa storimo še več. Uh, zato, da bi še nadalje ukrepili učinkovitost evropskega zunanjega delovanja na področju gospodarstva. Prvo kot prvo moramo imeti jasno vizijo evropskih eh, gospodarskih interesov in pa strateških ciljev s ključnimi partnerji. Potem pa moramo uporabiti vse inštrumente, ki jih imamo, zato da bi te cilje uspešno dosegli. Zato se moramo usklejevati in posvetovati z Evropskim parlamentom, državami članicami in z predstavniki industrije. Združna Evropa je namreč močnejša in uh, lahko doseže več. Zato smo vzpostavili tudi medresorsko skupino na Evropski komisiji, z EEB-om eh, in z EAS-om, zato da bi dali na mizo konkretne uh, predloge. Ta skupina je že okrepila naše usklajevanje na interni ravni. Eden izmed naslednjih korakov bo zdaj to, da evropskim delegacijam damo boljše smernice in navodila v zvezi s tem, kako eh, podpirati evropske gospodarske interese zunaj naših meja. Prav tako razmišljamo o tem, kako okrepiti usklajevanje z državami članicami in z Evropsko industrijo, zato da bi skupaj delali, zato da bi dosegli iste cilje in kako um, optimalno razdeliti delo. Tudi, kar zadeva konkretno podporo za to, da bi evropska podjetja delovala bolj na mednarodni ravni. Tu se moramo izogniti podvajanju. Zato se bomo posvetovali z državami članicami in predstavniki energetski industriji, tako v Bruslju kot v drugih prestolnicah, ampak tudi v tretjih državah, kjer izvajamo to evropsko gospodarsko di di diplomacijo. Evropske delegacije bodo tu odigrale ključno vlogo. E, vloga Evropskega parlamenta je na tem področju tudi ključna, saj imate vi e, stike s parlamenti e, večine držav po svetu in lahko pošiljate izjemno pomembna sporočila, ker ste v stikih z njimi. Uh, Zasledovati moramo iste cilje in eh, skupaj poskušati obraniti evropske gospodarske interese po svetu. Spoštovane poslanke in poslanci, toliko za enkrat. Z zanimanjem pa bom prisluhnil vašim stališčem v zvezi s tem, kje se lahko potrudimo še bolj in eh, kakšne so vaše izkušnje glede najboljših praks, ki ste jih pridobili na različnih obiskih. Hvala. Najlepša hvala. Prvi govornik v imenu ELS je podpredsednik gospod Tajani. Minuto in pojmate. Hvala lepa, gospa predsedojoča, gospod podpredsednik komisije. Če želi Evropska unija odigrati ključno vodilno vlogo na svetovni ravni, mora spodbujati svojo konkurenčnost v strateških sektorjih, energiji, industriji in tako naprej. Če želimo doseči ta cilj, mora Evropska unija imeti na voljo pravo gospodarsko diplomacijo Ključni cilji pa so, da spodbujamo svoje podjetje v tujini, jim pomagamo pri uveljavljanju na trgih v tujini, v Latinski Ameriki, Afriki, Daljnem vzhodu in seveda tudi na tradicionalnih trgih. Kot drugo moramo spodbujati internacionalizacijo podjetij z rasti MSP-jev tudi preko misij gospodarskih operaterjev v državah v razvoju, v razvoju razno raznih forumih in tako naprej. To je najboljši instrument, kako lahko preprečimo delokalizacijo naših podjetij. Tretji cilj, pritegniti moramo turiste in tudi naložbe. Vse to spodbuja rast na naši celini. Evropska komisija je že pripravila učinkovite instrumente za podporo vsem tem ciljem. V mislih imam predvsem misijo za rast, ki so bile že izvedene v nekje 30 regijah ali državah. To se je skazalo za zelo koristno tudi pri širjenju dejavnosti naših podjetij preko meja Unije izboljšati, je treba te pobude še okrepiti, tako se bomo lažje loteli gospodarskih izzivov tudi na globalni ravni. Kar zadeva službo za zonanje delovanje, potrebujemo posebne deske, ki bodo podpirali MSP-je, ki se nameravajo internacionalizirati. Naša diplomacija se žal ni dovolj okrepila, ni razvila tega gospodarskega refleksa, zaradi katerega bi lahko postala bolj učinkovita in koristna tudi na področju rasti. Zaključujem, upam, da bomo oblikovali nove misije za rast upam, da bomo bili priča podobnemu delovanju, kot ste ga vi najavili tudi strani drugih komisarjev. Hvala. Najlepša hvala. Naslednja je gospa Grapini za socialiste in demokrate. Komisar, diplomacija ekonomika nuje. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, spoštovani gospod komisar. Gospodarska diplomacija ni nek nov koncept, tudi prvič se ne pogovarjamo o tem tule, Eh, gospod Tajan je bil predpodpredsednik komisije in je tudi vodil dejavnosti v tej smeri. Pravzaprav je sprožil zelo zanimiv program leta 2013 glede gospodarske diplomacije Evropske unije. Evropska unija mora postati veliko bolj viden akter na tem področju. Gospodarska diplomacija je pravzaprav um, del zunanje diplomacije, uh, Jasen cilj pa je, da promoviramo um, pač, uh, gospodarske cilje Evropske unije in naših državljanov. Uporabiti moramo inštrumente zonalne politike zato, da bi okrepili gospodarske interese podjetnikov v, iz držav članic. Zato, da bi dosegli te cilje, mora Evropska unija spodbujati konkurenčnost na globalni ravni. Ohraniti oziroma prevzeti moramo vodilno uh, ulogo v, na strateških položajih. Eh, ko smo se pogovarjali z strateškimi akteri, tudi z gospodom Junkerjem, smo povedali, da bi morali internacionalizirati naš model in našim podjetnikom dati možnost, da razširijo svoje poslovanje tudi v tretjih državah. Komisar, to ste povedali tudi vi, ampak niste povedali, kako nameravate to izvesti. Brez jasnega proračuna eh, za podporo MSP-jem se ne bo zgodilo nič. Moje vprašanje je zelo jasno in upam, da bom dobila kar se da jasen odgovor. Zanima me, kakšne diplomatske instrumente nameravate vzpostaviti zdaj, v trenutku, ko Evropska unija vodi zelo izjemno pomembno pogajanje z vele silami, kot so Kitajska, ZDA in tako naprej kot eh, predsednica eh, skupine za MSP, moram reči, da se stala za, za ogromnim številom MSP, tudi ministrice za MSP sem bila v svoje državi in zanima me, kakšne inštrumente boste vzpostavili, zato da, MSP, zato da boste MSP-jem pomagali, da razširja svoje poslovanje tudi na tretje države. Kaj lahko storimo, zato da bi imeli bolj inovativne in robustne MSP-je na globalnem trgu? Imate kakšen načrt, imate neko globalno strategijo? Uh, kako um, spodbujati, razširjati evropske vrednote za vzpostavljanjem, naprimer, pravičnega okolja za konkurenco. Ta, to govorstven pristop bi bil zelo osvežujoč za Evropsko unijo. Hvala. Najlepša hvala za skupino EKR. Gospod Krasnodemski, ena minuta. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Evropska unija bi nedvomno lahko storila več za uporabo inštrumenta gospodarske diplomacije, lahko bi mm, na boljši način promovirali svoje podjetje in proizvode, tudi več vlagateljev bi lahko pritegnili v Evropsko unijo. Gospod Katajnjen je omenil, kako bi lahko pomagali pri, um, kako bi lahko pomagali tudi regijam. Potrebujemo pa nove načine, kako uporabljati te inštrumente gospodarske diplomacije, pri tem pa bi morali upoštevati interese vseh držav in regij v Evropski uniji. Ukrepiti moramo dejavnosti držav članicih in ne zamenjati. Vemo pa, da je realnost na terenu včasih drugačna. Včasih se zgodi, da se ta vrzel med Evropskim centrom in periferijo še veča In naša zunanja gospodarska diplomacija mora biti uporabljena za to, da te razlike znižamo. Hvala. Najlepša hvala v imenu skupine ALDE, gospa Šake, dve minuti. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, spoštovani gospod komisar. Ta razprava je izjemno pomembna. E, tudi v pravem času jo imamo, mislim, da jo lahko kot skupina posem podpremo dejstvo, da se o tem pogovarjamo v trenutku, ko se eh, ko Evropska unija pravzaprav samo zre vase, ne vidi pa vseh priložnosti, ki obstajajo. Ena izmed moči Evropske unije je ta naša mehka moč, tako rekoč, in gospodarska diplomacija je eden izmed načinov, kako ustvariti tudi jasno predstavo za naše državljane, kaj Evropska unija lahko stori za njih konkretno za MSP-je in kako lahko pač eh, pomaga z evropskimi diplomati in predstavniki, ki iščejo priložnosti v tretjih državah, prav tako pa mora to iti tudi v drugo smer in sicer kako zagotoviti, da znanje potem pride nazaj v Evropsko unijo. Prav tako ne smemo tekmovati drug z drugim, ampak kot Evropska unija delovati skupaj. Naj kot primer navedem um, dejstvo, da sem bila pač prejšnji teden v Bostonu um, kot vodja delegacije in tam imamo inkubatorje za različna evropska podjetja, uh, in tam imamo nizozemsko središče, nemško središče, ki delujejo par metrov drug od drugega, zakaj ne bi delovali bolj složno in skupno pokazali, kaj lahko Evropska unija ponudi. Na ta način bi znanje, finance, vlagatelje združili in jih povezali z akterji Evropske unije. Isto velja za selitve v dolino. Ogromno priložnosti imamo za to, da bi se izognili podvajanju, povezati moramo različne akterje, tehnologije na pameten način, vključiti moramo tudi eh, zasebni sektor v naše cilje na področju zunanje politike, tudi v smislu eh, večje odgovornosti podjetij pravic, eh, človekovih pravic in zagotoviti moramo bolj sklejeno delovanje na tem področju. Hvala. Najlepša hvala v imenu skupine GUE NGL, gospod Šolc za eno minuto. Najlepša hvala, gospod predsedujoča, gospod komisar. Eh, vaša izjava pravzaprav nakazuje, da boste vse odnose uporabljali za dostop do prodajnih trgov in ustvarjanje naložb. In to naj bi vključevalo vsa področja politik in vse evropske institucije, tudi Evropsko investicijsko banko. Ampak tu je vendarle vrsta vprašanj, na katera je potrebno odgovoriti. Jasno je, da delovanje za spodbujanje trgovine deluje samo med enako razvitimi državami. In, eh, tu vaše pobude pravzaprav nekako eh, pušajo ob strani ciljne trge in pozabljate na ključen problem. Eh, v svetovni, na svetovnem merilu eh, že 50 odstotkov trgovine predstavlja jug našega, našega planeta. In če Evropska unija tega ne bo ustrezno upoštevala in vključila teh interesov v svojo trgovinsko politiko, Eh, bo eh, zgolj opazovalec ob strani, kajti trgovina Jukjuk že zdaj predstavlja več kot tretjino svetovne trgovine. Hvala. Najlepša hvala. Zdaj pa gospod Utmar Karas za minuto in pol. Gospa predsedojoča, gospod podpredsednik, gospe in gospodje. Po eni strani me veseli, da je to vprašanje na pobudo gospoda Tajanja in drugih iz skupine za MSP je danes na dnevnem redu. Že 13. oktobra 2015 smo v skupini za MSP je govorili o tem in veseli me tudi, da ima Avstrija na tem področju vodilno vlogo in že leta imamo eh, vrsto organizacij, s katerimi spodbujamo izvoz in mednarodno delovanje MSP-jev v Avstriji. Uh, Slišali smo, da 80 do 90 odstotkov gospodarske rasti v prihodnjih petih do desetih letih eh, se bo pričakovanjih eh, zgodilo izven Evropske unije. Tretjino od tega predstavlja Kitajska. Trenutno pa samo 13 odstotkov vseh MSP-jev eh, trguje izven lastne države. Samo 25 odstotkov jih posluje znotraj Evropske unije naložbe zaradi globalizacije eh, se večinoma eh, zlivajo izven Evropske unije. Eh, želimo o načrtu za naložbe z Afriko, z drugimi Eh, govoriti moramo o odpiranju vrat našim podjetjem, kajti eh, sicer jim ne bomo nudili novih možnosti. Zato mislim, da moramo okrepiti sodelovanje med MSP-ji in službo za zunanje delovanje. Hvala. Zdaj pa za minuto in pol gospoda Siš. Najlepša hvala, gospod predsedujoča. Spoštovani gospod podpredsednik, gospodarstva so vedno bolj soodvisna, zato mora gospodarska diplomacija postati ključen del naše eh, zunanje politike. Tu moramo imeti dva ključna cilja. Prvo kot prvo, moramo zagotoviti to, da se bodo naša podjetja hitreje internacionalizirala, prav tako pa moramo še naprej odpirati trge v Evropski uniji. Naši MSP potrebujejo podporo na teh dveh področjih sicer prejmejo kar nekaj podpore se strani držav članik, se pa jih pa potrebuje podporo Evropske unije prav tako. Saj včasih le stržka usvojijo nove eh, trge v tretjih državah. Trenutno eh, se pogajamo o številnih eh, trgovinskih sporozumih z regijami in državami zunaj Evropske unije, zaradi česar je ta izziv še toliko večji. Moramo namreč sprejeti konkretne specifične inštrumente, finančne inštrumente, logistične inštrumente, inštrumente za podporo, zato da bi, kot sem povedal, zagotovili, da bodo podjetja v Evropi, zlasti MSP, lahko poslovala bolj mednarodno. Brez podpore jim to gotovo ne bo uspelo. Eh, drug prav tako pomemben vidik pa je, kako zagotoviti, da bo več eh, investicij prišlo v Evropo. Tudi to je zelo, zelo pomembno pomisliti. Najlepša hvala. Zdaj pa gospod Levandovski za minuto in pol. Ja, džele, očivišče, diagnoze in recept. Najlepša hvala, gospod predsedevča. Eh, Strenjam se z diagnozo in pa z zdravilom, tako rekoč, eh, kot ste ga opisali, gospod. Tajan in gospod Katajnen. Uporabiti moramo vas vpliv evropskih inštitucij zato, da bi promovirali evropski, evropske gospodarske interese. Danes sem se želel oglasiti kot eh, predsedujoči delegacije LS za Iran in imam zelo zanimiv, zelo zanimivo študijo primera. Eh, trenutno se odpira ogromna država za velikim gospodarskim potencialom. In to, kar se je zgodilo od podpisa jedrskega sporozuma, 140 uradnih obiskov v, se je zgodilo v Iranu in vsi tekmujejo za ta na novo odprti trg. In to jasno kaže, eh, to, kako velika je naloga evropskih inštitucij. Moramo vzpostaviti, ustvariti neko območje investicij v tej nove države, prav tako moramo odpraviti ovire za MSP, prav tako pa mora, si moramo deliti informacije. To so dodane vrednosti Evropske unije v primerjavi z ostalimi obiski. 144 jih je bilo, kot rečeno, uradnih obiskov, realno pa ogromno tudi zasebnih obiskov, namen katerih je zagotoviti si tržni delež v Iranu. Pa še ena težava se včasih pojavlja, ki jo moramo premustiti. In sicer človekove pravice. Zagotoviti moramo zaščito človekovih pravic, kar ni vedno skladno s trgovinskimi interesi. Najlepša hvala, naslednje gospod Markus Piper. Najlepša hvala, predsedujoča, gospod komisar. Energija in velika industrija sta strateški gospodarski področji, eh, kjer je eh, smotrno imeti gospodarsko diplomacijo, ampak tudi malo gospodarstvo je nosilec rasti, nosilec upanja in s številnimi prostotrgovinskimi sporazumi Evropska unija omogoča rast na zunanjih trgih in vedno boljše okvirne pogoje. To je povabilo levi strani parlamenta naj podpre prostotrgovinski sporazum eh, TTIP, kajti le na ta način bomo zagotovili boljše okvirne pogoje globalni stiki, eh, številne države z izdajo jamstev, pa tudi z dobrim sodelovanjem eh, gospodarskih zbornic nudijo številne pobude, ampak mislim, da bi lahko storili več. Komisija bi lahko bolj izkoristila svojo mednarodno mrežo za krepitev gospodarskih stikov in tudi parlamenti bi lahko uh, sebojne delegacije peljali predstavnike podjetij. Uh, Eh, pravzaprav imamo kar precej denarja tudi v našem proračunu, da bi lahko organizirali kaj takega. Evropska unija torej ne izkorišča vseh svojih možnosti in v sodelovanju z državami članicami in gospodarskimi zbornicami moramo zagotoviti, da bo svetovno poslovanje lažje zlasti za MSP-je. Eh, o tem je bilo prvič govora že v okviru eh, pobude gospoda Tejanja pred leti. Eh, in s tem je potrebno nadaljevati. Eh, poleg tega pa so podjetja iz Evropske unije v tujini tudi najboljši veleposlanik za naše ideje. Hvala. Najlepša hvala za minuto in pol, gospod Salini. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Dobar večer, komisar. Gospodarska diplomacija je sestavni del naše celine. Naša celina je narejena zato, da se ponuja in prodaja. In gospodarstvo je tisto območje, ki je Evropi omogočalo, da predstavlja trajnostni razvojni model, ki temelji na veliki ustvarjalnosti naših podjetij in državljanov nasploh in tudi na velikem zavedanju tega, da če želimo zagotoviti gospodarski razvoj, moramo spoštovati tudi ljudi. Ustvarjalnost in zmogljivost oblikovati socialni model, ki bo na visoki ravni. Evropa je dobra, ko gre za podjetništvo in dobra tudi, ko gre za zagotavljanje delovnih pogojev. Mi smo zelo dobri pri zagovarjanju svojih vrednot in prednosti in se znamo tudi ustrezno prodati na trgu, zlasti, ko gre naprimer za obrtniški sektor. Tako da bi gospodarska diplomacija morala povezati naše produktivne zmogljivosti s tistimi državami, ki imajo veliko virov. Te države je treba med seboj povezati in gospodarska diplomacija lahko tudi v kontekstu sredozemlja odigra pomembno vlogo. Imamo velike zmogljivosti, lahko veliko ponudimo. Po eni strani se moramo ustrezno zavarovati in braniti, po drugi strani se moramo ustrezno prodati. Potrebujemo pa tudi izjemno spretne gospodarske diplomate, ki nam bodo pomagali pri spodbujanju podjetij, ki so nas vedno zagovarjala. Hvala. Najlepša hvala. Zdaj pa gospa Šujca za minuto in pol. Hvala lepa. Na začetku bi se rada zahvalila gospodu Tajaniju, ki je tisti, ki se stalno zauzema za to tematiko, da je ta uvrščena na dnevni red. Ta tematika je seveda zelo pomembna v državah članicah in tudi na evropski ravni. Tako da še enkrat hvala gospodu Tajanju, ker stalno izpostavlja to tematiko. 44 odstotkov BDP-ja v Evropski uniji je zelo vezano na gospodarsko diplomacijo. Potrebujemo gospodarsko diplomacijo, vendar mora gospodarska politika služiti tudi zunanji politiki. Zunanja politika brez gospodarske politike in diplomacije ne deluje. Države članice in podjetja morajo med seboj sodelovati, povezati se morajo službo za zonanje delovanje in tudi z gospodarsko diplomacijo. Brez teh povezav ne bomo uspeli ohraniti prvega mesta na svetovni ravni, ko gre za gospodarstvo. Vključiti moramo tudi državljane, poskrbeti moramo za internacionalizacijo gospodarske diplomacije prav tako pa bi morali predvsem povdarjati mala in srednja velika podjetja. Stalno govorimo o malih in srednjih podjetjih. Srednji sloj je v Evropski uniji tisti, ki je prevladojoč. Uporabiti moramo vse mehanizme, ki jih imamo na voljo. Kateri so ti mehanizmi? Ogromno mehanizmov je že na voljo tudi na ravni držav članic. Te mehanizme moramo izkoristiti zato, da bi tudi MSP-ji lahko delovali v svoji polni zmogljivosti tako pa bo tudi Evropos ohranila svoje prvo mesto na svetovni ravni. Hvala. Najlepša hvala. Zadnji govornik pred postopkom pritegnite pozornost predsedujočega je gospod Polčak za minuto in pol. Pani predsedkinja za udeljenje slova. A, povod... Najlepša hvala, gospod predsedujoča, za besedo. Pravzaprav sem nameraval svoj govor začeti malce drugače, potem pa sem slišal to, kar je povedal komisar in sem si premislil. Zdaj imam vprašanje za vas pravzaprav. Kakšni so cilji evropske gospodarske diplomacije? Eh, komisar je omenil, to samo zelo mimo grede, tako da bi želel podpreti gospod Grapini, ki je prav tako vprašala, kakšne specifične inštrumente bomo uporabljali, kakšni so cilji evropske gospodarske diplomacije. Menim, da je Evropska unija izjemno močna akter na globalnih trgih in zato uh, mora igrati tudi vidno vlogo na globalni ravni, nasplošno gledano. Ampak zaenkrat eh, nismo na nekako dobro zastopani. In to so teme, ki so med seboj povezane. Gospod Tajani je omenil tri cilje in v zvezi s tem mislim, da je izjemno pomembno, da pomagamo še več, podjet, še, še več evropskih podjetij, zato ker je cilj zagotoviti to, da bomo imeli uspešna podjetja, ki bodo uspešna tudi na mednarodnih trgih. To je eden izmed naših glavnih ciljev in glavni razlog, zakaj moramo še nadgraditi evropsko gospodarsko diplomacijo. Najlepša hvala. Štirje govorniki so na seznamu. Vsi bodo, boste dobili priložnost. Najprej gospod Marija, se eno minuto. Najlepša hvala. Gospa predsedujoča, glede na to, kakšne so trenutne evropske politične sile, bo evropska gospodarska diplomacija nekaj, kar bo uh, napisano na kožo velikim nemškim podjetjem, ne pa MSP-jem, prav tako se bodo morale države članice morali podpisati pod odločitve, ki ne bodo uprit njihovih državljanov. Evropska komisija razume, gospodarsko diplomacijo na ne najboljši način. Eh, sankcije za Rusijo so imele ogromen negativen učinek. Evropska unija pa ni dala nekakšne kompensacije tistim, ki so trpeli škodo za to. Imamo tudi jasne dokaze v zvezi s škodljivimi okoljskimi določbami v, TTI, v sporozumu TTIP, ampak komisija nadaljuje s pogajanji, kot da se tega ne bi zavedela. Mislim, da to jasno kaže, kako evrokrati pojmujejo gospodarsko diplomacijo. To je za njih nek uh, gospodarski NATO, ki bo zagotovil širitev Evropske unije in uh, da so to pač neke interesi, kjer državljanov ne bodo uh, upoštevani. Hvala. Hvala, gospod Ivan Jakovčič. Naslednji eno minuto imate da bi Evropa. In... Hvala lepa, gospa predsedujoča. Če želimo, da Evropa in evropsko gospodarstvo ostaneta konkurenčno, potem nujno moramo poskrbeti za internacionalizacijo gospodarstva. Logično je, da se s širjenjem Evrop svetovnega gospodarstva evropski delež v tem svetovnem gospodarstvu krči, zato se zauzemam za gospodarsko diplomacijo. Prosim tudi, da se oblikuje sinergija med državami članicami. Države članice imajo v številnih drugih državah po svetu, v Afriki, Južnji Ameriki in tako naprej, svoje predstavništva, svoje aktivno delujoča podjetja. Zato predlagam, da se povežemo z vsemi. Potem je pa tu še vprašanje migracijske krize. Pripričan sem, da bi s pomočjo gospodarske diplomacije v državah članicah lažje reševati migracijski problem. Na koncu pa bi rad spomnil še to, da sta energetika in industrija pomembni temi. Enako velja za turizem. Če želimo, da bi bil turistični sektor še bolj pomemben, se moramo v Evropi na tem področju veliko bolje organizirati. Zaenkrat nismo dobro organizirani. Najlepša hvala. Gospa Konečna je naslednja za eno minuto. Kenje vážené kolegyne, vážení kolegové. Ekonomická diplomacija ima zásadní význam. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Za gospodarsko diplomacijo moramo zlasti promovirati svoje gospodarske cilje v tujini. Eh, komisija pogosto trdi, da ima v mislih zlasti MSP-je, ne pa samo velikih korporacij. Um, isto trdijo glede TTP-ja, ampak dejstvo je, da samo 13 odstotkov MSP-jev izvaža zunaj Evropske unije. To je zelo slab rezultat, zelo slaba podpora MSP-jev bolj odločno moramo spodbujati in promovirati naše interese, naše MSP-je, našim MSP-jem moramo pomagati pri internacionalizaciji, ne samo um, velikim podjetjem. Kolego iz ELS-a pa bi povedala, da ne potrebujemo uh, CITE in pa TTIP-ja, uh, če ne bomo vzpostavili reda v Evropski uniji, tudi drugot ne bomo uspeli ničesar organizirati. Hvala. Najlepša hvala, gospod Tomošin, za eno minuto. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Odpiranje novih tržišč je zelo pomembno za naše podjetnike. Pomembno je tudi, da pritegnemo dodatne naložbe v Evropsko unijo. V ta namen bi morali skoristiti vse zmogljivosti, ki jih imamo na voljo. Države članice imajo že razvito gospodarsko diplomacijo. Ne vidim pa nič slabega v tem, da bi evropske institucije pomagale državam članicam pri širjenju tržišč na mednarodni ravni. Usklajevanje med državami članicami je zelo pomembno. Enako velja tudi za usklajevanje usklajevanje med državami članicami in evropskimi institucijami. Ni nujno, da institucionaliziramo skupno opredeljevanje ciljev. Pomembno je, da državljanom in podjetjem omogočimo, da uveljavljajo svoje želje, cilje in ambicije. Gospodarska diplomacija na ravni Evropske unije bi morala biti namenjena temu, da državljanom in podjetjem odpremo pot na mednarodne trge. Hvala. Najlepša hvala. Zdaj pa dobi še enkrat besedo gospod podpredsednik Katanjen, zadnji za danes. Much, Najlepša hvala, gospod predsedujoča. Najlepša hvala za to izjemno zanimivo razpravo. Zelo sem zadovoljen, ko vidim gospoda Tajanja tule, ki je pravzaprav pionir evropske gospodarske diplomacije ta koncept se je rodil namreč pod uh, vašim uh, delovanjem na komisiji in mi smo poskušali se uh, naučiti veliko iz vaših najboljših praks in potem smo poskušali ugotoviti, kako bi lahko svoje diplomatske dejavnosti še nadgradili in izboljšali. Kakšni so cilji gospodarske diplomacije? To je bilo eno izmed vprašanj. Poskušal sem razložiti, kaj počnemo zdaj In s tem sem želel tudi uh, pojasniti, kakšni so naši cilji. Naprimer, imeli smo dva zelo zanimiva dialoga, gospodarska dialoga na visoki ravni s uh, tretjimi državami, s Kitajsko, prvo kot prvo, in to bo še naprej ostajalo na dnevnem redu. Redno se sestajam s Markajem, njihovim podpredsednikom in sestajamo se tudi z drugimi sogovorniki z eh, Kitajske in na teh eh, dogodkih. Včasih eh, organiziramo razprave tudi z zasebnim sektorjem, včasih povabimo zasebna podjetja na ta dialog, zato da bi prisluhnili tudi njihovim stališčem in da bi slišali, kaj oni pričakujejo od Evropske unije, kaj pričakujejo od Kitajske in kakšne so njihove prioritete zanima nas, kaj od nas pričakuje zasebni sektor. V Pekingu smo imeli septembra tudi srečanje, um, katerega so se razložili komisarja Otegar in komisarka Bulčeva. In tam smo se pogovarjali o sodelovanju 5G gospa Bulčeva je govorila o platformi, o medsebojni povezanosti in govorili smo tudi o morabitnih kitajskih naložbah v Evropski uniji. Rezultat teh razprav je bilo to, da smo dokončali delo s Silk Road Fund, ki je izkazal interes za večje naložbe v Evropski uniji. In to je samo par primerov tega dialoga na visoki ravni s Kitajsko. Pred parimi meseci smo organizirali podoben dogodek v Ankari in v Istanbulu. Tam so se stale trgovinske delegacije Evropske unije in Turčije in eh, izmenjali smo zamisli v zvezi s tem, kaj lahko obe strani storite za to, da bi izboljšali poslovno okolje. potem smo imeli tudi razprave v zvezi s eh, regulatornim sodelovanjem, imeli smo razprave glede makroekonomskih zadev, komisar Moskovici se nam je pridružil za to razpravo. Pogovarjali pa smo se tudi o sodelovanju na področju raziskavanja razvoja med Turčjo in Evropsko unijo. To je torej samo par primerov naših trenutnih aktivnosti. Mislim, da to zelo nazorno priča o ciljih, ki jih imamo, ampak kot je bilo omenjeno že tekom razprave, je ena izmed prioritet uh, trgovinski sporazumi s tretjimi državami. Prav tako moram omeniti investicije in razvojno politiko. Kakšna je povezava med, eh, trgovin, med trgovinsko politiko in razvojno politiko in pa investicijami? kar nekaj izmed teh tretjih držav, katerim pomagamo, zato da bi se reformirale. Zato uporabljamo tudi evropsko, evropsko pomoč, kar nekaj izmed teh tretjih držav poskušajo poskati, postati partner Evropske unije, ne pa samo prejemnik evropske pomoči. In tu lahko gospodarska diplomacija odigra zelo veliko vlogo. Zato nameravamo spostaviti tudi neke vrste sklad ki bo podoben EFSI-ju, s katerim bi lahko okrepili evropske naložbe v tretjih državah. To je samo ena izmed zamisli. In potem še zadnja zadeva, ki želimo omeniti, sodelovanje glede MSP-ja. Že sem omenil trgovinske sporazume, ampak moram dodati še par drugih zadev. Kakšna je uloga mrež evropskih podjetij v tretjih državah, tretji državah. Vloga gospodarskih zbornic je zelo pomembna na kitajskem, naprimer, na, na kitajskem, naprimer, pač evropske gospodarske zbornice obveščajo podjetja o tem, kaj se dogaja. Podobno se dogaja v Singapurju in v Združenih državah Amerike in v Turčiji nameravamo obiskati tudi zalivske države in Iran, ki je bil danes tudi omenjen v razpravi. Ampak, če ima parlament eh, neke zanimive predloge, kako okrepiti in izboljšati pomoč eh, MSP-jem, nam to povejte. Lahko organiziramo sicer poslovne obiske, kamor uh, povabimo tudi predstavnike MSP-ja. Ampak eh, imate še kakršne koli druge zamisli, poleg tega, kar ste že omenili. Moramo biti kar se da inovativni in moramo pomisliti na neke nove inovativne rešitve, ki bodo drugačne od teh, ki smo jih uporabljali. Zdaj, ogromno izkušenih poslancev ogromno izkušenih uh, poslancev imate tule, ki imajo kar nekaj izkušenj glede promocije trgovine in tako naprej. In če imate kakršnekoli predloge, nam to sporočite. Smo izjemno odprtega duha v zvezi s tem, saj z veseljem storimo karkoli lahko za to, da bi pomagali evropskim podjetjem, da se bolje predstavljajo v tretjih državah. Najlepša hvala že naprej za te zamisli. Najlepša hvala. Razprava je s tem zaključena.